čitanja. Ta besedila so bila sprejeta v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Sedaj pa prehajam k dnevnemu redu eh, tega eh, zasedanja. Sprejeli ste dnevni red in eh, skupina Evropske ljudske stranke je za danes zahtevala razpravo o ugovoru v skladu z členom 106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 poročilo eh, Karim eh, danes večer na, dnavni, na dnevni red. Mislim, da je pomembno, eh, da je to uvrščeno na dnevni red danes, kajti to je tema, ki skrbi številne naše državljane. Hvala lepa. Gospod predsednik, nimamo tolmačenja v angliščino, zato številni kolegi nismo mogli slediti. Gospod Elaj, ali želite ponoviti eh, svoj, svojo zahtevo? Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Kot sem dejala, v imenu Evropske ljudske stranke zahtevam, da bi danes zvečer eh, na dnevni red uvrstili dodatno temo, gre za poročilo Karim in sicer eh, za snov glifozat. Mislim, da je to tema, ki. Eh, skrbi številne državljane in zato bi bilo potrebno o tem govoriti še danes. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti v prid temu predlogu? Gospod Lambert. Gospod predsednik, res je, to je eh, tema, ki zaposluje naše državljane in zato mislim, da bi bilo dobro, da imamo javno razpravo na to temo. Ali želo, želi kdo nasprotovati eh, tej razpravi? Gospod Brok? Ne. No glyfosátu tak jako já pořádal jsem k tomu v parlamentu konferenci ale ta věc byla. Jaz sem organiziral konferenco na eh, temo eh, glifosata, o tem eh, smo razpravljali v odborih. Nič novega ne bomo mogli povedati, čez eno uro se bo iztekel rok za vložitev predlogov sprememb, nobenih novosti ni, tako da mislim, da je ta razprava brezpredmetna. Ich lasse über den Antrag abstimmen. Dobro, potem bomo o tem predlogu glasovali. Kdo je za ta predlog? Prosim, dvignite roke. Kdo je proti? No, manjšina. Se kdo vzdrži? S tem je predlog sprejet. Ne, rezultat je bil jasen, lahko to sicer tudi preverimo, ampak mislim, da nima smisla. Jasna večina je podprla ta predlog, ampak lahko to tudi preverimo. Torej, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Ste sedaj vsi glasovali? Odlično, potem je glasovanje zaključeno. 255 za 91 proti 16 se vas je vzdržala. Torej še enkrat ponavljam, da je bil predlog sprejet. In v skladu z pravilom 106 eh, oziroma s členom 106 bo ta tema na vrsti po eh, poročilu Karim. Za torek eh, ni nobenih sprememb. Za sredo pa so me obvestili, da bo eh, vlada Malte umaknila eh, svojega kandidata za računsko sodišče. Eh, torej bo poročilo gospoda Šelteca na temo tega imenovanja črtano za dnevnega reda. Sedaj pa je za besedo zaprosil gospod Pitela, ker je za postopkovno vprašanje. Ne, gospod predsednik, to ni postopkovno vprašanje želel sem eh, le povedati, da je skupina socialistov izjemno razočarana nad ravnanjem eh, v idominiju. Gre za odnos do beguncev. Begunci iščejo mednarodno zaščito. Naj vas opozorim, da je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija država kandidatka za pristop k Evropski uniji. Gospod predsednik, prosim vas, eh, da pozovete vlado nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, da takoj preneha z tem ravnanjem. Frontex pa mora zagotoviti varnost beguncev. V tem trenutku je Avstrija začela graditi eh, preventivno ograjo. Eh, spomnim se še preventivne vojne Buša. Ta eh, je bila prava katastrofa. Gospod Weber. No, če je gospod Pitela podal stališče, potem vas eh, želim opozoriti eh, na to, da, seveda vsi, eh, da si seveda vsi želimo, da vlade Evropske unije ustrezno obravnavajo priseljence in begunce. Ampak kolikor vem, je grška vlada ponudila namestitev tem beguncem, ampak te namestitve niso želeli sprejeti, zato se morajo tudi begunci ustrezno obnašati in se držati pravil. Dobro. Postopkovno vprašanje gospe Beres. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja skupina je prosila za nujno uh, resolucijo uh, glede uh, situacije uh, v glede primera uh, eh, Bibo Borgija uh, eh, in uh, sicer uh, je sodišče odločilo, da uh, ta oseba ni v stanju, da bi uh, bila. Uh, aretirana, gospod eh, Bibo Burgi eh, je kljub temu končal v zaporu v Senegalu in zato prosim, da eh, pošljete ustrezno sporočilo predsedniku Senegala. Gospa Beres, številni so me že upozorili na ta primer in bil sem že v stiku z veleposlanistvom Senegala, stopil pa bom tudi v stik z predsednikom Senegala. Želi še kdo besedo? Ne potem bomo začeli z dnevnim eh, redom in sicer sta najprej na vrsti izjavi sveta in komisije na temo Mednarodnega dneva Romov. V imenu komisije dobi besedo gospa Jurova. Gospa komisarka, izvolite. Dame in gospodje, spoštovani poslanci, najlepša hvala v imenu Evropske komisije za to priložnost, da eh, danes eh,